Naslednja razprava. Izjava komisije. Stanje izvajanja razvojne agente iz Dohe. Gospa Redenke je prva na vrsti. Izvolite, gospa komisarka. Predsedajoči, spoštovani poslanci. V dveh tednih bomo začeli z deveto ministersko konferenco, ki je zelo pomembna za STO in za več stranski sistem trgovanja. Prvič v več letih smo blizu dogovoru glede določenih elementov razvojne agende iz Dohe. Če bodo člani STO uspeli doseči konsens, potem bomo dobili sporazum o poenostavitvi trgovine. Ta bi omogočil velike koristi za trgovino po svetu. Izboljšali bi se carinski postopki, izboljšala transparentnost, zmanjšala birokracija in omogočili bi hitrejše prehajanje meje. Vsi člani STO bodo imeli koristi. Najbolj pa bodo imele korist države v razvoju, še zlasti majhne in tudi najmanj razvite države. Sporazum bo pomagal izboljšati delovanje carinskih organov, prav tako se bo hitro razvila regionalna trgovina, spodbujali pa bomo tudi eh, integracijo v globalne trgovinske verige. Evropska unija bo zagotovila vso podporo v procesu izvajanja. Sporazum o poenostavitvi trgovine pa bo šel z roko v roki z razvojnimi in kmetijskimi vprašanji, vključno z vprašanji, ki so še zlasti v interesu najmanj razvitih držav. Dogovor je že bil dosežen o smernicah, ki zadevajo preferenčna pravila o izvoru. To velja za najmanj razvite države, pa tudi za storitve. Namreč Ponudnikom storitev iz najmanj razvitih držav bi tako omogočili sodelovanje in s tem razvoj njihovega trga storitev. Tak svežen, čeprav omejen po svoji naravi, ni majhen. Poleg gospodarskih koristi, ki jih prinaša, bi imel tudi velik eh, sistemski vpliv, saj bi predstavljal prvi korak k zaključki razvojne agende iz Dohe. Prav tako pa bi tudi upravičil razvojne cilje iz kroga pogajanj iz Dohe. Če bi bili uspešni, se bo odprla vrata za nadaljna pogajanja glede ključnih vprašanj Dohe, vključno s kmetijstvom in dostopom do trga za industrijsko blago. Tega se je treba lotiti na večstranski ravni. Prav tako bo to pomagalo pri obravnavi nadaljnih vprašanj, ki še niso vključena v mandato iz Dohe, so pa ogromnega pomena za trgovino. Glavni rezultat bo program dela, kjer se bodo vse članice STO zavezale, da se vrnejo k pogajalski mizi. Prav tako bo govora tudi o več drugih vprašanjih in upamo, da bo dosežen tudi dogovor. Glavno vprašanje je podaljšanje sporazuma o informacijski tehnologiji. Nedavno so se nadaljevala pogajanja o tem in napredujejo k bistvenim rezultatom. In ne nazadnje, če upoštevamo pomen te ministerske konference, komisija pozdravlja to, da se bodo tudi poslanci Evropskega parlamenta kot del Evropske delegacije udeležili teh pogajanj. Komisija se veseli nadaljne izmenjave s poslanci Evropskega parlamenta. Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa besedo dajem predstavnikom posameznih skupin. Najprej gospod Zalba Pidegen. Hvala lepa. Pozdravljam vaše besede. Predvsem menim, da bo eden od temeljnih elementov rasti internacionalizacija trgovine, manj carinskih ovir in podobno. vpliv. Liberalizacija trgovine pomeni, da potrebujemo ustrezno uglašene makroekonomske politike, administrativno poenostavitev, potrebujemo ustrezno davčno politiko in potrebujemo primirne vzorce izobraževanja in potrebno infrastrukturo. To so ukrepi politike, za katere si moramo prizadevati. Če si pogledamo konferenco pomoč za trgovino julija meseca vidimo, da so tam že priznali pomen vseh teh vidikov. Je pa še veliko dela potrebno opraviti. Strinjam se z vami glede tega, kako pomembno je, da tudi države omogočajo trgovino. To je še zlasti pomembno za države v razvoju in za naša majhna in srednje velika podjetja. Prav tako želim pozdraviti odprtje sporazuma o storitvah, kajti ne more biti dvoma, da bo ta sporazum ključnega pomena za države v razvoju ter za njihovo rast. Pomagal jim bo izboljšati njihovo konkurenčnost. Evropska unija se bo udeležila teh pogajanj in mi jo podpiramo. Hvala lepa. Gospod Moreira. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, dame in gospodje. Podobno kot v preteklosti pred ministerskimi konferencami STO se je odbor tega parlamenta odločil sprejeti resolucijo glede agende iz Dohe v pripravah na ministersko konferenco. In ta resolucija bo dana na glasovanje jutri oziroma v četrtek na plenarnem zasedanju. Evropski parlament je organiziral tudi konferenco glede STO oziroma soorganizatorji smo z Medparlamentarno unijo, kar povdarja pomen močnega parlamentarnega vidika STO. To namreč tudi krepi legitimnost te organizacije. Ministrska konferenca naj bi potekala med 3. in 6. decembrom v Indoneziji in zato je trenutek za razpravo zelo primiran. Vsi pričakujemo pozitiven rezultat konference. Mislim, da se je pod novim vodstvom veleposlanika sveda stanje bistveno izboljšalo. Vidimo, da so rezultati še vedno negotovi, upamo pa, da bodo glavne teme pogajanj pripeljane do zaključka kmetijstvo, trgovina, kot je povdarila komisarka, predstavljajo najpomembnejši del svežnja, o katerih potekajo pogajanja. Prav tako moramo ponovno oživiti pogajalski stebr, STO. Če nam zdaj ne bo uspelo, bo to zelo slabo za avtoriteto in kredibilnost STO. Gospod Rinaldi. Gospa komisarka, zelo pozorno spremljamo pogajanja, ki že potekajo v Ženevi. Vemo, da je ritem zelo intenziven. Spremljamo delo komisije ki se je, tako kot Evropska unija, pokazala kot najbolj angažirana za to, da bi dobili neko večstransko logiko, ki vnaša nek red v svetovno konkurenčnost. Da se ne samo ustvarja bogatstvo, pač pa da se to bogatstvo tudi enakomerno razporeja. Ciljev je več. Dostop za države v razvoju, omogočanje trgovine, zmanjšanje birokracije, administracije in več možnosti za MSP-je, da bi lahko bili protagonisti na svetovnem trgu. V tem trenutku ni govora o korupciji, o davčni neenakosti. Vem, da so to teme za nacionalno raven, upam pa, da bo Evropska unija lahko izrazila svoje mnenje, tudi s pomočjo enostranskega stališča. Pa še nekaj. Uloga Evropskega parlamenta, kar zadeva ratifikacijo morebitnih sporazumov, ki naj bi bili sprejeti na ministerski konferenci, mislim, da je zelo pomembno v zvezi s sporazumom glede um, omogočanja trgovine, sporazum GATS. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo v Evropski uniji demokratični nadzor. Evropska unija je tukaj pred drugimi in naša politika vključuje tudi parlamentarne inštitucije. Zato lepo prosim zagotovila v tej smeri. Kot drugo, veliko imamo dnevov odprtih vrat za potrošnike, za državljane. Zakaj ne bi organizirali? tudi če ne pred ministersko konferenco, pa vsaj po njej, dneva svetovne trgovine skupaj z nevladnimi organizacijami, kjer bi se pogovarjali o rezultatih ministerske konference. Sedaj pa gospa Muskardini za minuto in pol. Grazie. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Govorili ste o zmanjševanju birokracije, o tem, da bi omogočili bolj gladek pretok blaga, Sama pa pravim, zakaj ne bi govorili tudi o spoštovanju skupnih pravil. Morda bi bilo kako besedo treba nameniti tudi boju proti ponarejanju. Morda bi morali spregovoriti tudi o poreklu, po katerem se države razvrščajo na države A in B razreda. Očitno je Evropa v razredu B. 13 let dohe storjenega pa še ni bilo še nič. Majhni koraki so sicer bili narejeni, doseženega pa nič, ne želimo, da bi šli naprej po tej poti. Ta parlament je v prejšnjem mandatu izglasoval reorganizacijo STO. Rezultat tega je, da se ni zgodilo nič, zato ker smo vedno čakali rezultate dohe. Zdaj se približujemo novemu datumu, ali bomo morali čakati še 13 let. Upam, da bomo končno lahko dobili odgovor in skupna pravila, ki bodo omogočila, da bo trg enakopraven, solidaren, tako da bo naša evropska industrija dobila novo upanje. In upanje morajo dobiti tudi manj razvite države, ki se še vedno obravnavajo kot super razvite države, ki imajo tako prednost, ki to so države, ki lahko še vedno ribarijo v kalnem. Hvala lepa, gospod Šolc. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa podpredsednica. Dejstvo je, da potrebujemo spremembe v STO. Pogajanja v Ženevi dva tedna pred ministersko konferenco kažejo, da nismo dosegli nič. Poenostavitev trgovine je lepa beseda, vidimo pa, da se ni še nič zgodilo. Morale bi se države zavezati, da bodo financirale svoje infrastrukturne projekte. Recimo nova pristanišča, surovine morajo prej iz držav. Ministerska konferenca zato tvega, da bo neuspešna potrebujemo finančne zaveze, s katerimi bomo najprej zahtevali infrastrukturo. Tudi pri kmetijskih pogajanjih bi morali popustiti v pritrevnejšim državam. Tudi v interesu Evropske unije je, da dosežemo konstruktiven preboj v dohi. Bojim se, da bomo neuspešni tako kot se je to zgodilo pri mnogih drugih pogajanjih o prihodnosti človeštva. Če nam ne bo uspelo, potem moram reči, da bomo morali okrepiti parlamentarno plat, da bomo zmogli več. Gospod Šolc, ali sprejmete modri karton gospoda Rubika? Izvolite. Hvala. Mikrofon, prosim. Oprostite, mikrofon, prosim. Ja, Hvala, gospod predsedajoč, gospod Šolc. Imam eno vprašanje in sicer, kar zadeva majhna in srednje velika podjetja. Ali vidite možnost, da tukaj prekinemo tako imenovani single undertaking in da ustvarimo možnosti za MSP-je, da bodo omogočili njihovo poslovanje kako gledate na možnosti za pozitiven rezultat kroga pogajanj iz Dohe? Mislim, kolega Rubik, da možno za to vsekakor obstaja. MSP-ji bi morali biti tisti, ki bodo največ dobili od teh pogajanj. Vprašanje pa je, ali to, o čemer se pogajamo, zadošča. Tukaj vidim še velike rezerve, zato bi morali veliko bolj delati v tej smeri, zato da bi omogočili rezultate pogajanj v Dohi. Hvala. Sedaj pa še drugi govorniki, najprej gospod Kaspari za minuto in pol. Predsedujoči kolegice in kolegi, le še par dni nasloči od ministerske konference STO v Indoneziji. Vsi smo se znašli v situaciji, ki se vleče kar že nekaj let, napredka v dohi ni in zato ni mogoče doseči poenostavitve trgovanja. Nesporno je in tudi številke so enoznačne. Več držav, kot sodeluje pri trgovini, bolj se eh, globalizacija, globalizirana trgovina odpira. Poglejmo si Azijo države so se dramatično odprle in tam je nastopila rast. Po drugi strani vidimo veliko afriških držav, ki imajo še vedno veliko težav za sodelovanje v svetovni trgovini in tudi položaj ljudi je tam toliko slabši. Zato me veseli, če bomo končno dosegli preboj. Namreč, če nam bo uspel preboj pri pogajanjih iz Dohe, morda bomo dosegli napredek pri omogočanju trgovine, morda pa tudi kje drugje. In v imenu svoje celotne skupine pravim, da je v našem velikem interesu, da več stransko trgovino še naprej liberaliziramo. In mislim, da če že ne bo dosežena najboljša reč, rešitev lahko dosežemo vsaj druga najboljša, zato želim veliko uspeha pogajanjem. Za minuto in pol, gospod Megines. Hvala, gospod predsedajoči. Naj nadaljujem tam, kjer je kolega Daniel Kaspari končal. Namreč nedavno smo se osredotočili predvsem na dvostranske sporazume, ne pa na večstranske. Zdi se namreč, da smo pozabili na to. Zato upamo, da bodo pogajanja dobra, čeprav je generalni direktor STO ostal neprepričan, da bi uspeli doseči dogovor. Zanima me, zakaj je prišlo do zastoja leta 2008. Šlo je za željo držav v razvoju, da zaščitijo svoje kmetijstvo. To je še vedno problematično. Napredek je sicer bil dosežen, nisem pa prepričana, da zadosten. Vprašanje kmetijstva nasploh v trgovinskih sporazumih. Torej, kmetijstvo je vedno sporno. Mi imamo sporazum med EU in ZDA ter med EU in Kanado in tudi tu moramo biti zelo pozorni, ko gre za učinek na evropsko kmetijstvo. Vajdere. Gospa Vajdere. Uh, Hvala, predsedujoči. Predsedujoči, gospa komisarka. Pridružila bi se rada vsem tistim kolegom, ki so govorili pred menoj. Danes potrebujeta EU in celoten svet. Močno STO, bolj kot kdarkoli prej. Sedanja kriza je pokazala, da so nas pravila STO pravzaprav zaščitila pred protekcionizmom, ki se rad razcveti v krizi. Potrebujemo strukturne reforme, ki bodo omogočile nediskriminatoren trgovinski sistem. Razširiti je potrebno trgovinski pristop, ki bo zaščitil interese evropskih podjetij, zlasti MSP-jev. Izboljšati moramo sodelovanje na področju tranzita in carine. To nam bo omogočilo tudi, da dosežemo politični dogovor o trgovinskem sporazumu. Evropska unija je glavna izvoznica storitev. Zato je še zlasti pomembno, da odpravimo ovire za trgovino in naložbe v panogi storitev in to mora biti prioriteta v okviru STO. Poleg tega je za vse države članice bistveno, da spoštujejo pravila STO. Države članice bi morale enostransko uporabiti sankcije ali spremeniti eh, tarifne kvote. Zato je potrebno izboljšati sisteme za nadzor nad spoštovanjem pravil madam. Hvala, gospa Kostinger. Hvala, predsedujoči, spoštovana gospa komisarka. Pogajanja iz Dohe so sedaj že blizu ciljne črte in sprašujemo se, ali je tudi cilj blizu. Generalni direktor, a seveda, je bil zelo jasen, kar zadeva države članice. Gre za vse ali nič. Preblizu smo cilju, da bi sedaj odpovedali vidimo, da je bilo potrebno v Baliju malo pred koncem odnehati. Prav tako vidimo, da moramo odpraviti ovire zlasti v najmanj razvitih državah. Zato moramo v Baliju postaviti še zadnji kamenček v mozaiku, da bo ta popoln smo pred globalnimi izzivi, zato potrebujemo delujoč trgovinski sistem, potrebujemo skupni okvir, ki bo omogočil manj razvitim državam, da sodelujejo v trgovini. Večstranski trgov, um, okvir mora biti nad dvostranskimi. Osredotočiti se moramo na zaključek pogajanj, ne pa na to, da dobimo nek skupek regionalnih in dvostranskih sporazumov. Zato mislim, da bi tak večstranski okvir bil zelo pomemben v procesu izdohe. Upam, da bodo države članice zmogle dovolj poguma, da zastavijo uh, zelo ambiciozne cilje. Evropski parlament se kakor to podpira. Kelem. Hvala lepa predsedujoči, gospa komisarka, morda si je dobro zapomniti, da je agenda iz Dohe nekaj, kar bi povečalo izvoz za več kot 2 odstotka, za več kot 300 milijard evrov. Še prav posebno v teh trenutkih moramo storiti več, da bomo zagotovili pošten, ne diskriminatoren trgovinski sistem, spoštovanjem svetovnih standardov. Seveda, zato pa moramo strukturno spremeniti STO. In najprej potrebno je zajeti vse. Vseeno pa se moramo osredotočiti na prednostne naloge. Najprej moramo zmanjšati trgovinske in investicijske ovire, tudi kar se tiče IKT, e e-trgovino in finančne storitve. Drugič, bolj se moramo osredotočiti na interese MSP-jev v mednarodni trgovini. To pomeni ponostavljena pravila. Tretjič, resnično moramo pomagati državnemu razvoju. To pomeni, da bi spet tudi izpostavili pobudo vse razen orožja, ko omogočamo 100 odstotni tržni dostop za te države. In potem končno, da bomo ohranili našo vredostojnost, bi bilo dobro zmanjšati subvencije, ki izkrivljajo trg za 80 odstotkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedojočka. Prvi je gospod Rebih. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa, predsedojoči. Smo pred eno najpomembnejših odločitev v naslednjih mesecih. Gre za to, da bi prebrodili krizo v Evropi in da bi v prihodnje skušali ustvariti okvirne pogoje, ki omogočajo našim gospodarstvom znova priti na podobička in varne prihodnosti v Evropi. Zato je ključno vprašanje, ali nam bo uspelo na mednarodni ravni pospešiti večstranske dogovore in doseči sporozume, ali pa bomo še vedno ujeti v podrobnosti in ne bomo dosegli napredka. Potem mislim, da je krok iz dohe končan. Odločeno bo, da zaključimo že decembra krok iz dohe. Morda bi tisto, kar smo uspešno zdaj še izpogajali, tudi začeli izvajati. Če pa nam ne bo uspelo, bo potrebna agenda po Dohi in to bo potem potrebno opredeliti. Keller. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Keller, minuta. Thank you. The US... Hvala lepa. ZDA e vedno obljubljajo multilateralizem. Ampak pa zgolj spodkopavajo cilje leta 2007, ko imajo komplementarni pristop kot je dvostransko ali večstransko sodelovanje z nekaterimi državami v regiji. Potrebujemo pravo zavezanost večstranskosti, istočasno pa potrebujemo tudi strukturne reforme STO, zato da bi zagotovili pošten trgovinski sistem, ki bo temeljil na skupnih pravilih in upošteval izzive, kot so revščina, podnebne spremembe, migracije razvojni kosmet sploma. Pomembno je, da država razvojem in še prav posebno najmanj razvite države so v polni meri vključene v pogajanja na 9. ministerski konferenci na Balijo in EU ima posebno odgovornost, da vključi te države. Še prav posebno, kar se tiče uveljavljanja prostotržnega dostopa in dostopa brez starin. In potem tudi boljše rešitve tudi na področju izjem za storitve. Če želimo biti učinkoviti večstransko, moramo vključiti najmanj razvite države. Hvala lepa. Hvala lepa vsem govornikom. In sedaj zaključne pripombe komisija, gospa Reding. Hvala lepa, predsedujoči. Jaz in moji sodelavci smo si zapisali in zabeležili prispevke poslank in poslancev. Kolega de Gucht jih bo gotovo upošteval, še prav posebno zato, ker bodo tudi poslanci in poslanke Evropskega parlamenta del delegacije na ministerski konferenci, tako da bo možnost še za nadaljne razprave na konferenci, med konferenco in tudi po konferenci. Vprašanje, ki zadeva vlogo Evropskega parlamenta, kar se ratifikacije tiče, med eh, odločitvami STO na konferenci v Baliju bo le malo pravno zavezujočih. Kot eh, člen 218.9. odstavek, upravljanje s kvotami, varnost eh, hrane, nadzorni mehanizmi za državo razvojo. Za te so predvideni samo sklepi sveta, olajšanje trgovanja bo nov vse vključujoč trgovinski sporazum in potem bomo morali slediti internim postopkom, tako če je Evropski parlament po členu 218 šesti odstavek. In to bi se naj zgodilo šest mesecev po konferenci na Balju. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa želim povedati, da sem dobil tri predloge za resolucijo za zaključek te razprave. Zelenih, GUE NGL in odbora za mednarodno trgovino. Razprava je zaključena, glasovanje bo jutri opoldne. Ladies and gentlemen, the next item... Gospe in gospodje, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Marineska, Evropski satelitski navigacijski sistemi. Najprej bi dal besedo gospodu Marinesku.